um, varnosti, ampak eh, da tudi prispevamo v boju proti podnebnim spremembam. Najlepše hvala, gospod komisar Pibajks. In na koncu, nadaljeval bom v mačarščini. Imamo predlog eh, rezolucije ki smo ga uh, prejeli. S tem bomo zaključili razpravo. Uh, glasovanje bo potekalo v torek ob 12. uri. Hvala za vašo pozornost in želim vam lahko noč.